So, ladies and gentlemen. Kolegice in kolegi, upam, da ste imeli prijeten odmor za kosilo. Nadaljujemo in sicer z deveto točko institucionalni okvirni sporozum med EU in Švico, aktualno stanje ter izmenjava mnen z namestnikom generalnega sekretarja e SSD Kristjanom Leflerjem. Dobrodošli, lepo je, da ste spet z nami. Povabili smo tudi delegacijo za severno sodelovanje in za odnose s Švico in Norveško, ter delegacijo za skupni parlamentarni odbor EU Islandija in skupni parlamentarni odbor EGP. Tukaj je tudi Andreas Schwab, predsednik te delegacije. Pozdravil sem že gospoda Leflerja, on nam bo povedal več o tem, kaj se je dogaja na področju okvirnega sporazuma EU-Švica. Na začetku samo nekaj besed z moje strani. Pogajanja za ta institucionalni okvirni sporazum so trajala štiri leta, sklenili smo jih 23. novembra leta 2018. V zadnjem mandatu smo imeli zanimive seje na to temo. Na koncu smo dobili skupno besedilo pogajalcev strani EU in Švice, vendar švicarski zvezdni svet še ni sprejel formalnega stališča v zvezi s tem sporozumom. Švica je ena najtesnejših zunanih partnerjev EU, leži sredi Evrope in ima dolgo zgodovinsko, kulturno in gospodarsko vez in vezi z sosedami. 1,4 milijone državljanov živi v Švici in 450 tisoč švicarskih državljanov živi v EU. In Švica ni del e EGP. 26. marca je parlament sprejel priporočilo za to, da bi podprli institucionalni okvirni sporozum med EU in Švico, zato ker bo to uskladilo obstoječi kompleksni niz bilateralnih sporozumov in to bi vključevalo tudi oblikovanje mehanizma za reševanje sporov. In mislim, da bi bilo to dobro, če bi to torej sprejeli. Mislim, da bi lahko s tem še bolj poglobili udeležbo in sodelovanje Švice na našem skupnem trgu. Zdaj dobi besedo gospod Lefler za 10 do 15 minut, potem pa bomo imeli krok vprašanj in odgovorov. Gospod Lefler, izvolite. Hvala, gospod predsednik, hvala za povabilo, hvala za priložnost, da si pogledamo aktualno stanje odnosov med EU in Švico in situacijo v zvezi z institucionalnim okvirnim sporozumom. Najprej predlagam, da se ozremo v preteklost. Odnosi med EU oziroma Evropsko skupnostjo in Švico, imajo že dolgo brado. Leta 1972 so se odnosi začeli, takrat je začel veljati prostotrgovinski sporazum med Švico in EU. V večini drugih primerov bi sporazum iz leta 1972 obravnavali kot zanimiv zgodovinski artefakt, zato ker se zadeve tako hitro spreminjajo na mednarodnem odru. Vendar to je še vedno osnova za gospodarske odnose med Švico in EU. Omenili ste sporozum EGP, dragi gospod predsednik. Ko smo se pogajali o tem in ga tudi sprejeli, so ga švicari na referendumu zavrnili. Namesto tega smo se s švicari dogovorili, da bomo razvili tako imenovano dvostransko pot, da bomo torej postopali po sektorjih. Od sredine ali konca 90-ih smo izpogajali in sprejeli več sektorskih sporozumov, ki pokrivajo različna področja. Zdaj imamo več kot 120 sektorjev takšnih sporozumov za različna področja, vključno z udeležbo Švicarjev na določenih sektorjih Evropskega skupnega trga in šengenskega pravnega reda. Na začetku so ti sektorski dvostranski sporozumi bili mišljeni kot začasna rešitev, zato ker je tudi Švica zaprosila za članstvo v EU in s tem bi naj jim olajšali pot v EU. No, te perspektive zdaj več ni. Zato imamo zdaj neke vrste krpanko na področju odnosov. Vse skupaj včasih ne deluje najbolje, zato imamo pred seboj to zamisel o okvirnem sporazumu. Želeli smo imeti sporozum, ki bi zagotovil koherenco in predvidljivost v našem odnosu, da bi imeli platformo in osnovo za to, da bi odnos lahko še razširili, poglobili in ga razširili tudi na druga področja in to na način, ki bi vsem operaterjem, državljanom in drugim omogočal, da nadaljujejo z svojimi aktivnostmi, ob poznavanju vseh skupnih pravil. Zato se okvirni sporazum posveča vprašanjem pravne gotovosti, reševanja sporov, koherentnega tolmačenja pravil in še nekaj. Ko govorimo o skupnem trgu, je zelo pomembno, da obravnava tudi dinamično prevzemanje pravnega reda. Več let smo se pogajali o tem sporazumu. Pred nekaj manj kot letom dni smo prišli do sklepa, vendar nažalost švicarska vlada tega rezultata še ni potrdila. Niso dali signala, da so pripravljeni sporazum sprejeti in podpisati. Poznamo izzive, razumemo jih in z velikim zanimanjem smo spremljali javno posvetovanje v Švici, to je potekalo spomladi. In Zvezdni svet nam je poslal pismo, ne vem natančno kdaj, mislim, da konec maja ali v začetku junija in v pismu so povedali, da so pripravljeni podpisati sporozum, če bi lahko dobili pojasnila na treh področjih. Predsednik komisije se je hitro odzval, dejal je, da smo pripravljeni sesti za pogajalsko mizo in zagotoviti pojasnila. Dejali smo, da smo pripričani, da lahko zagotovimo ustrezna pojasnila in to v najkrajšem možnem času. Vendar vedeti je treba, da je treba izvesti posvetovanja z socialnimi partnerji tudi v Švici in vlada v Švici želi to opraviti, preden začnejo s pogovori z nami. Mi smo pripravljeni na to, tudi na kratek rok se lahko odzovemo, ampak še vedno čakamo na njihovo sporočilo. Odnos Švico je zelo pomemben. V Evropski uniji odnosi z Švico pomenijo zelo veliko. Z Švicari si delimo vizijo in tudi vrednote. Prav tako imamo skupne predstave in skupne cilje na številnih področjih. Vseeno pa si želimo, da bi dvostranski odnosi napredovali in zato potrebujemo dobro razumljena pravila, ki bodo veljala za obe strani. ta pravila ne sme obravnavati samo določenih sektorjev, kako, kako velja za te sporazume. Mi si želimo sprejeti okvirni sporazum, ki bi obravnaval celoten odnos med EU in Švico. Konec koncev gre tudi za to, da bi zagotovili pogoje, v okviru katerih bi Švica lahko bolj poglobljeno sodelovala pri različnih dejavnostih v EU, torej skupni trg, raziskave in druga področja. Zato ne bi smelo biti presenetljivo, da je izhodišče niz pravil na strani EU, kajti na vse zadnje gre za udeležbo pri naših aktivnostih. Seveda, mi lahko to nekoliko prilagodimo, vendar spoštovati je treba avtonomni pravni red EU, čeprav lahko pravila morda nekoliko prilagodimo Švici in našim odnosom s Švico. Včasih se morda poraja vtis, da Evropska unija želi pod narekovaji usiliti svoje pravila tretji strani. Mislim, da je to napačno razumevanje. Ne gre za usiljevanje novih pravil, ki bi jih usilili nekomu drugemu. Ne, gre za to, da tesnemu partnerju omogočimo, da sodeluje pri naših aktivnostih. Ta partner bi potem sodeloval pri aktivnostih na različnih področjih skupnega trga, ki seveda koristijo tudi našim državljanom in gospodarskim operaterjem. Vendar poskrbeti moramo, da to ne bo motilo, izkrivljalo ali spodkopavalo našega okvira za dejavnosti. V okvirnem sporazumu smo to želeli storiti. In sicer tako, da smo prilagodili izvajanje pravil, ne načel, ampak izvajanje. In sicer prilagodili bi izvajanje pravil specifičnim razmeram v Švici. Nekaj primerov. Naprimer, mehanizem za reševanje sporov. Na najvišji fazi bo zadeva tekla preko arbitražnega mehanizma, zato da pomirimo Švicarje, da ne bo usoda njihovih eh, državljanov v rokah neke tretje pristojnosti. Vendar spoštovati je treba tudi pravila EU in mi si želimo, da bi Evropsko sodišče bilo zadnji razsodnik za ta vprašanja. Našli smo srednjo pot in sicer na osnovi mehanizma za reševanje sporov, na osnovi arbitraže. In tudi, kar zadeva državno pomoč, imamo sistem dveh stebrov. Nihče drug, s katerim imamo skupna pravila o državni pomoči, ni dobil dogovora strani EU, da bi imeli sistem dveh stebrov. Poglejte si sporozum o izstopu Združnega kraljestva. Ni sistema dveh stebrov, ampak V primeru Švice gre za ustavno vprašanje, kaj te pristojnosti so razdeljene med zvezdno ravnjo in kantoni. Mi smo želeli to spoštovati, to njihovo pravno ureditev, zato smo pristali na sistem dveh stebrov, kar zadeva izvajanje in nadzor nad režimom državne pomoči in tudi eh, spremljevalni ukrepi. Tukaj smo našli rešitve, ki upoštevajo specifične elemente in specifične pomisleke glede švicarskega trga dela. Marca je parlament sprejel priporočila in parlament navaja, da imata EU in Švica tesen partnerski odnos ki temelji tudi na skupni zgodovini in skupnih vrednotah. Mislim, da je to dober opis stanja, vendar treba je povedati, da imamo sicer poglobljeno in celovito partnerstvo, ampak Švica ima boljši dostop do obstoječih programov trgov in dejavnosti EU. Torej, ne gre za to, da bi oblikovali ločen pravni red, ki ne bi bil ne švicarski, ne evropski. Gre za to, da odpiramo vrata določenih programov, trgov in dejavnosti strani EU švicarjem. O sporozumu smo se pogajali v dobri veri in nestrpno čakamo na politično potrditev strani švicarskega zvezdnega sveta zato da bomo najprej razrešili vprašanje pojasnil in uh, upamo, da bodo po koncu javnih posvetov, ki so se začela spomladi, povedali, da so pripravljeni podpisati sporazum, potem, ko seveda razjasnimo odprta vprašanja. Včasih se zdi, da smo v drami Samuela Beketa, čakajoč Godoja tisti, ki ste dramo kdaj videli, veste, da so kulise zelo borne in v drugem aktu pade samo en list z drevesa. In zdaj smo jeseni in listi bi naj padli. Na koncu igre dva akterja drug drugemu rečeta pojdiva in direktor oziroma režiser potem reče, da se ni zgodilo nič. No, jaz pa upam, da se nekaj bo zgodilo in da bomo nadaljevali z pojasnili. Upam, da bomo prišli do uspešnega sklepa sporozuma. To bi bilo v interesu EU, Švice in vseh državljanov. Hvala. You, Chris. Hvala, hvala gospod Leffler za posodobitev oziroma za zadnje informacije o aktualnem stanju. Časa imamo do pol štirih, kolikor vem, na to bomo nadaljevali z Afganistanom. Nekaj časa imamo, torej ni treba biti preveč strok s časom. Na začetku bo dobil besedo predsednik delegacije Andreas Schwab. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik, in hvala tudi za to, da gostite delegacijo v odboru. Afed in hvala lepa gospod Leifler za vašo um, predstavitev. Hvala tudi, da ste nam podali zgodovinski pregled odnosov z Švico. Hvala za to, da smo lahko bili z vami v Vduzu, zasedali smo skupaj, tudi drugi so bili tam. Danes imamo priložnost eh, govoriti o tem. In Najprej želim omeniti naslednje. V Švici so potekale volitve in vsi vemo, da so politiki v času volitev politiki bolj nemirni, zadeve so se zdaj pomirile in zanima me, kaj menite vi, kako bi lahko dosegli, da bomo po volitvah v Švici in po tem, ko bomo dobili novo Evropsko komisijo za Ursula von der Leyen, nekako na novo zastavili izhodišče zato da bi ta okvirni sporazum končno pripeljali do cilja, zato da bo sporazum v Švici na koncu sprejet. Ali lahko Evropa prispeva in zanima me, kaj lahko storimo mi kot Evropski parlament, zato da konstruktivno spremljamo in podpiramo ta proces. Hvala. Hvala lepa. Časa imamo veliko, zato predlagam, da odgovorite na vsako vprašanje posebej. Gospod Lefler. Naslednji bo gospod Butikofer in gospod Galer. Izvolite, hvala. Hvala, gospod Švab. Hvala tudi parlamentu v celoti, kaj ti že od začetka nas podpirate in politična podpora in ti politični signali, ki jih pošiljate, so zelo pomemben prispevek našim pogajalskim prizadevanjem. Res je, maja so potekale volitve v Evropski parlament, potem se je spremenilo politično vodstvo v EU in oktobra so potekale tudi volitve v Švici. Gre za spremembe na oblasti torej in zdi se, da je na politični strani v Švici več kontinuitete kot v EU. No, počakali bomo do decembra, ko bo zvezdni svet dobil končno podobo. No, zdaj je morda čas, da se zahvalim odhajajoči komisiji in odhajajočemu predsedniku komisije, gospodu Junkerju kajti gospod Juncker se je osebno zauzel za ta dosje in poskusil je, da bi odnose med EU in Švico vseeno zastavili na trdni osnovi in v nedavnem intervjuju je dejal, da obžaluje prav to, da mu ni uspelo tega vprašanja v celoti zaključiti, preden konča svoj mandat. Prav gotovo krivde ne gre iskati v tem, da ni bilo dovolj politične volje z njegove strani. Ta odnos je trden in stabilen, lahko pa bi se še izboljšal in to poskušamo tudi doseči s tem okvirnim sporazumom. Prepričan sem, da bo nova komisija in tudi novo vodstvo sveta želelo, da čim prej poskrbimo za sprejetje tega sporazuma. Ko se bodo zadeve umirile v Švici po volitvah in ko bo postalo jasno, kakšna je sestava novega zvezdnega sveta, to bo decembra, mislim, da bomo potem lahko začeli stiki, spet najprej na začetku na moji ravni, potem pa na višjih ravneh, in da bomo poskusili rešiti odprta vprašanja glede pojasnil. Tudi na ravni EU je veliko interesa za to. Na koncu boste o tem odločali vi, države članice, pa tudi švicarski parlament. Hvala. Reinhard Bütikov, izvolite. Hvala, gospod predsednik. Hvala gospodu Leflerju za predstavitev. Gospod Lefler, povedati moram, da ste sicer govorili zelo milo, vendar vaše stališče je precej strogo. Naprimer, pogajanja z Švico ste primerjali z teatrom absurda. Zdi se mi, da implicirate, da je stališče Švicarjev tako absurdno, kot dogodki v drami čakajoč Godotja. Mislim, da to ni pravi pristop. Prisluhnil sem vam in to natančno in mislim, da je v vašem govoru bilo preveč eufemizmov. Pritisk, ki ga vršimo nad Švico, poskušate pomesti pod preprogo. Pravite, da bodo oni lahko sodelovali v veliko več programih, kot jim omogočamo zdaj. No, to ni najbolj pregleden način podajanja trenutnega stanja. Dejali ste, da smo spremljevalne ukrepe rešili, ampak ne vem, v katerem svetu živite. Mi smo pred kratkim govorili z predstavniki Švice, strani sindikatov, naprimer, in dejali so, da ta vprašanja prav gotovo še niso rešena. Številni tukaj v parlamentu razumemo njihove pomisleke, kajti ne gre samo za to, da zaščitimo delovce in plače, gre tudi za to, da zaščitimo pošteno konkurenco. In nekateri ti spremljajoči ukrepi pogosto kršijo švitrska pravila. Podjetja iz EU kršijo njihova, njihove predpise, med drugimi tudi podjetja iz Nemčije. 30 do 35 odstotkov vseh kršitev prihaja iz Nemčije. Mislim, da bi si morali to pogledati. Cenim delo, ki ste ga opravili, hvala lepa in ne poskušam pod vprašaj postaviti celotnega pristopa. Vendar naj citiram gospoda Švaba, Morda bi bilo dobro, če bi zadeve zagnali znova. In s tem se strinjam. Če pokažemo določeno mero ustvarjalnosti, lahko rešimo probleme brez nepotrebnega antagonizma. Naprimer, kar zadeva napotitev delavcev. Švicari zahtevajo vnaprejšnjo obvestilo in sicer 8 dni vnaprej. Sodobno tehnologijo lahko to rešimo na način, ki bi zadostil zahtevam vseh. Ne poskušam reči, da imamo dokončno rešitev. Mislim, da bi bilo dobro, če bi sedeli za pogajalsko mizo z res željo, da pridemo do ugodnega rezultata. Mislim, da ne smemo biti preveč optimistični. Mm, po mojem bo težko priti do rezultata spomladi drugo leto. Kolikor vem, se pripravljajo na nov, nov referendum SVP, skrajna desnica v Švici poskuša oblikovati ali organizirati nov referendum in oni so zelo proti EU. Če bomo mi ukrepali na robe, če bomo postopali na robe, bomo tudi sami odgovorni za to, da se bo vrzel še povečala, ne glede na to, da jo poskušamo zmanjšati. Ostali bomo pri tem vprašanje odgovor, ampak lepo prosim, da ste nekoliko krajši. Hvala, začel bom na koncu vašega govora, gospod Bitikofer. Da, glasovali bodo o referendumu maja, pa tudi letos maja so glasovali o tem in. Včasih so o tem govorili kot o razlogih za to, da je zvezdni svet dejal, da je prezgodaj sprejeti odločitev, ker želijo maja glasovati. No, maja so bile, je bilo glasovanje, potem so imeli volitve, zdaj pa slišimo, da imamo še eno glasovanje maja. Kaj pa se bo zgodilo potem? To se dogaja že od začetka pogajanj. Mi v EU smo prosili, da se začnejo pogajanja za ta okvirni sporozum deset let nazaj, deset let nazaj, šest let se pogajamo. Ne moremo reči, da hitimo. A gre za teater absurda? Ne. Čeprav obstajajo določeni elementi tega, kajti švicarska vlada nam je dejala, da potrebujejo javno posvetovanje, da potrebujejo šest mesecev. Šest mesecev so dobili od decembra do maja ali junija. Potem nam pišejo, da No, na osnovi posvetovanj lahko razumemo, da lahko sprejmemo sporozum, če dobimo tri pojasnila. Mi smo potem dejali prav, sedli smo in smo zadeve razjasnili. Potem pa so rekli, ne, zdaj pa moramo imeti posvetovanje o pojasnilih, preden o tem govorimo. Mi pa smo rekli, a niste prav tega počeli zdaj šest mesecev. Gre za element absurda in eh, vedeti je treba, da je avtor, sam Beckett, za to dobil Nobelovo nagrado. Ta sporozum ne bo dobil Nobelove nagrade za literaturo, ampak ambicija je prav gotovo prisotna, ambicija, da pridemo do cilja. Omenili se spremljajoče ukrepe in ta rok 8 dni ter zajamčene vloge. Tukaj se motite. Običajno ne govorim poslancem, da se motijo, ampak vi se motite. Dejali ste, da gospodarski subjekti v Švici ne so razmerno pogosto kršijo švicarska pravila. Mi smo to analizirali in razmerje je popolnoma enako med tistimi, ki kršijo pravila v Švici in tistimi, ki kršijo pravila v Švici in so iz EU. Tisti, ki so v Švici, predstavljajo 6 do 7 odstotkov aktivnega državljanstva. EU pa nekaj več kot 50 odstotkov. To je kršitev trga govorite o pravilu osmih dni. Pravilo osmih dni je bilo uloženo takrat, ko so komunikacije potekale s pismi in telefaksi. No, zdaj v tej dobi je mogoče to opraviti v osmih minutah. Ampak vseeno smo se z Švicari dogovorili, da osemdnevno pravilo skrčimo na štiri dni. Štiri dni je več kot dovolj. In upoštevajte, da je to obveščanje delavcev takšno, da 80 odstotkov dela, ki ga opravijo napoteni delavci, traja manj kot 5 dni. Z 8-dnevnim pravilom bi dlje časa trajalo, da se vloži prošnja, kot traja delo samo. Po našem mnenju ne. Kako pravim, imamo rešitve. Rešitve so takšne, da spoštujejo sistem in nihče drug, nobena država članica, noben drug partner EU nima sploh tega roka. V EU imamo pravilo nič dni. Vsak se lahko preseli, kadarkoli želi. Tukaj se že prilagajamo drugačnemu sistemu. Ponujamo rešitev in za naše države članice ni preprosto sprejeti tega v svetu, ampak oni so predhodno dejali, da bo to, to sprejeli v interesu širšega odnosa. Hvala. Hvala lepa, gospod. Berg za ID. Hvala lepa. Imel bi tehnično vprašanje, če sem lahko zelo kratek. Leta 2012 je med Zvezdno republiko Nemčijo in Švicarsko konfederacijo sklenjen sporazum glede učinka delovanja letališča v Cirihu na področje pristojnosti ZRN. V zadnjih 12 mesecih je bilo veliko spora, tudi v Zvezdni državi Baden-Württemberg, glede pravic preleta, eh, hra, hrupa, ki ga povzročajo leti eh, in tako naprej. In moje vprašanje je, ali menite, da ta institucionalni okvir lahko ima pozitiven učinek na ta nerazjasnena vprašanja, ki zadevajo širitev letališča v Cirihu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod kolega. Izvolite, gospod Lefler. Lahko sem zelo kratek. Ja, točno zato se pogajamo o okvirnem sporazumu. Točno zato želimo vzpostaviti. preprost in jasen mehanizem za razreševanje sporov. To ne bo spremenilo vsebine uh, sporazumov na področju letalstva, bodi si med dvema državama ali pa na ravni med Evropsko unijo in Švico. Vendarle pa bo na evropski strani tako uh, prišlo do močnejšega in zanesljivejšega mehanizma za reševanje sporo, da bomo lahko to vrstne probleme razreševali. Hvala za ELS, gospod Mihajl Galer. Hvala lepa. Tudi jaz bom dokaj kratek. Če že imamo različno percepcijo glede tega, kako se stvari vidijo v Švici, kako pa vi ocenjujete razprava v Švici, kako poteka ta razprava, v katero smer se razvija in ali imamo možnost, da bi tam neposredno predstavili naš, eh, našo videnje. Bodi si, seveda imamo veliko um, informacijskih brošur eh, in imamo tri uradne jezike, seveda v, Švanc, eh, v Švici, torej moramo vse te tri dele države naše sporočilo ustrezno prenesti. Omenili ste, da je za nas zadnja, usta, zadnja instanca um, naše sodišče, tam pa ljudi ljudsko glasovanje in sedaj imamo potem tukaj še mehanizem za reševanje sporov, ki smo ga predlagali ali pa morda vzpostavili, ali bomo tako spravili sporočilo do ljudi in ali bomo lahko tako ljudem v Švici zagotovili, da se s tem ščitijo tudi njihovi interesi in da to tudi njim koristi. To je tisto, kar mene zanima, kajti na obeh stranih imamo seveda ljudi, ki um, prikazujejo stvarim nekoliko obarvano. Hvala, izvolite, gospod Lefler. Dobro veste, z različnih političnih procesov v naših državah članicah, v 28 državah EU, vključno s tistimi državami članicami, kjer so potekali referendumi v različnih vprašanjih, ki so neposredno ali posredno povezani z Evropsko unijo, da obstaja določena občutljivost glede tega, da se Evropska unija vključuje v nacionalne razprave. Večina držav članic tega ne sprejema odprtih rok, tudi politični establishment ne. In to velja že za EU samo. Če bi se tega lotevali na enak način eh, z partnersko državo, ki je sicer tesna partnerska država, kljub temu pa je to partnerska država, ki ni članica Evropske unije, bi to lahko pravzaprav imelo negativne posledice in bi lahko to dojemali kot umešavanje v notrne politične procese, kot evropsko propagando in tako naprej. To, kar pa dosledno počnemo, pa je, da se skušamo povezovati eh, preko javnih razprav prek tega, da smo na voljo medijem, kadarkoli, na vseh ravneh, da bi tako lahko prenesli svojo vizijo glede odnosa in tudi povdarili vse pozitivne vidike tega odnosa in da bi lahko predstavili tudi našo vizijo glede prostora uh, ki, oziroma mesta, ki ga ima institucionalni okvirni sporazum za to, da bi se ta odnos nadaljeval. Da bi pa tukaj uh, se lotili dejavnega lobiranja, to pa je vsekakor za zdaj korak, pri katerem bi bili še zelo previdni. Hvala lepa. Gospod Brudleja je naslednji. Si, Hvala, gospod predsednik. Hvala, gospod eh, generalni sekretar, za te besede. Gospod Juncker je dejal, da je eden njegovih največjih eh, porazov to, da zadeve ni pripeljal do konca. No, odnosi z Švico so poglobljeni in zelo uh, dolgotrajni, ne zadevajo samo trgovine, ampak Evropska unija je prvi gospodarski partner Švice, 52 odstotkov blaga iz Švice grede v EU, 70 odstotkov uvoženega blaga v Švico je iz EU in eh, prav imate, okvirni sporozum mora spoštovati EU in Švico in čim prej moramo zadeve pripeljati do cilja. Za vsemi pojasnili seveda vemo, da gre za zaščito plač, za državne pomoči in druga vprašanja. Vse to mora biti pojasneno, predem podpišemo sporozum, seveda. In rešiti se moramo tega izsiljevanja. Po eni strani želimo, da bi imeli enako vrednost strani EU, po drugi strani pa. naj ne bi mm, stekle milijarde v okviru kohezijske politike in tako naprej. Ampak Evropski parlament mora prevzeti pobudo in zanima me, ali se ne strinjate z mano, namreč 31. srečanje med parlamentarne skupščine med EU in Švico 27. in 28. novembra v, Š v Strasburu bi morda lahko izkoristili za to, da bi zadeve zagnali znova in parlamentarci bi lahko nekako pripomogli k temu, da bi sporozum, ki ga vsi pričakujemo, pripeljali do konca. Hvala. Merci beaucoup. Želeli odgovoriti? Hvala, kakor sem že povedal. Cenimo podporo tega parlamenta, že od začetka nas podpirate. Računamo na vas, zato da nam boste pomagali, nas boste spodbujali, da pridemo dlje, vse do sprejetja tega sporazuma. In to bi lahko vodilo tudi do novih področji sodelovanja na področju gospodarstva, te tehnologije in trgovine. Res je, to skupno sejo konec meseca bi lahko izkoristili za to, da vidimo, kakšne so možnosti. Prav gotovo se boste tam srečali z švicarskimi kolegi in kolegicami, ki jih poznate, pa tudi kak nov kolega in kolegica bo tam. In tam bi lahko znova pojasnili, kakšne so možnosti, da se sporazum sprejme in Mislim, da ne bi bilo dobro tam spodbujati k temu, da se ponovno odpre sporazum. Ne, sporazum smo izpogajali, pogajanja so zaključena tudi na ravni zvezdnega sveta in eh, na naši strani se je pogajal komisar Han. No. Spodbudili bi lahko, da se ponovno začne ta proces reševanja odprtih vprašanj nismo pripravljeni, skoraj nemirni v zvezi s tem. In kako sem povedal, da sem pripričan, da bomo hitro našli potrebna pojasnila, če in ko bomo enkrat sedeli za isto mizo, in seveda je treba seveda pojasniti odprta vprašanja, zato da zagotovimo ustrezen zagon. Pri ustreznih inštancah na obeh straneh, torej parlament, svet ministrov, švicarski parlament in na koncu seveda tudi pri švicarskem ljudstvu. Hvala, še zadnja dva kolega, ki bi želela spregovoriti. Najprej gospa Safro. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod Zovko, izvolite. Hvala lepa. Uh, Zahvaljujem se vam za to izmenjavo mnen. Švica je naša tesna sodelo, um, partnerica in bila sem poročevalka v senci na to temo v prejšnjem mandatu. In po toliko letih pogajanj bi morali Švice pozvati naj hitro ukrepajo, kajti le tako bomo lahko okrepili vzdržnost odnosov, ki koristijo tako Evropski uniji kot tudi Švici ni prav, da bi znova se pogajali, kaj ti vemo, kam nas bo to pripeljalo. Prav tako bi morali glede tega oblikovati skupno stališče, Evropski parlament pa pozdravlja dogovor in tudi to, da omogoča in krepi dostop Švico do našega notranjega trga in tudi, da uživajo štiri svoboščine. To so temeljni stebri evropske politike in te morajo naši partnerji tudi spoštovati. Zato obžalujem enostranske podporne ukrepe, kar zadeva ponudnike storitev, še zlasti pa prehodne obdobje, eh, prehodne ukrepe, kar zadeva delavce z Hrvaške. Mislim, da je treba to res. Poudariti, Eh, in treba jim je povedati, da bi ponovna pogajanja o tem sporazumu odprla Pandorino skrinico in s tem bi se ustvaril prostor za številne probleme, ki bi se lahko pojavili. Tako da vas pozivam, da ste trdni in da jim date vsa pojasnila o tem sporazumu, vendar pa, da se pogajanja znova ne odpira. Hvala lepa. Hvala lepa, Kristjan Lefler. Vse, kar lahko rečem na tej točki, je hvala za podporo. Borislav Šikorski. Borislav Šikorski, hvala, gospod predsednik. Občudujem Švico. Ne le kako vodijo svojo državo, ampak tudi v določenih pogledih je to vzorec, kako se upravlja z večjezikovno eh, zvezdno državo oziroma federacijo in tudi eh, je vzor za to, kako se oblikuje patriotizem, domoljubnost iz več narodov. Ne vem, ali je to vprašanje vključeno v pogajanje, vendar pa je to po mojem vseeno pomembno vprašanje. Nanj sem bil upozoren že kot nacionalni politik, potem pa sem tudi osebne izkušnje s tem. Veste, da na milijone ljudi ceni, če Evropska unija naredi nekaj praktičnega, kar pozitivno vpliva na njihova življenja. In to, kar zlasti cenijo mladi, pa je bila odprava pristojbin za gostovanje. Slišal sem pritožbe ne le strani Poljakov, ampak tudi ostalih, ki so bili na počitnicah v Švici in okolici Švice, kaj ti lahko prič, prečkate ob, ob, um, pravzaprav um, neko območje, ko smučete in ne, da bi sploh stopili na eh, švicarska tla in ko se vrnete domov, vas preseneti gromozansko. Gromozanski račun za telefon. Um, jaz sem enkrat celo plačal 1000 evrov za 24 ur prenosa podatkov, pa mi lahko mi verjamete, da nisem počel nič nenavadnega. To je res kraja pri belem dnevu in moje vprašanje je, ali lahko karkoli o tem storimo. Hvala lepa. To je, zamembno, to je pomembno vprašanje, pa ne le za ljudi, ki uh, potujejo Švico, v Švico, ampak je to pomembno vprašanje tudi za ljudi na Zahodnem Balkanu. Lahko kaj poveste na to temo? Ja, pravzaprav nisem specialist, strokovnjak za mm, ekonomiko telekomunikacij. Smo pa to vprašanje preučili in treba je povedati, da strani naših sogovornikov ni bilo veliko pritiska, da bi kaj ukrenili glede tega. Vendar pa smo proučili to zadevo, da bi videli, ali bi lahko ukrenili kaj mi na naši strani. Rečeno mi je bilo, da v trenutni situaciji, glede na dogovore, kakršne imamo, da bi tvegali to, da bi zašli v spor v okviru STO, ker ti drugi bi potem rekli, ja, ampak če ste to storili Švico, bi to morali skleniti tudi z nami. Zaradi tega smo potem torej v težavnem položaju. Gre za nekaj, kar predstavlja delček, vendar le pa del navdiha, ki je se potem stekel v naš predlog, ki je sedaj del tudi okvirnega sporazuma in povezanih izjav, da ko bo enkrat okvirni sporazum veljav, da bomo se začeli pogajati o uh, posodobitvi prostotrgovinskega sporazuma med Evropsko unijo in uh, Švico, zato da bi van vključili tudi tiste storitve, ki si jih ljudje leta 1972 sploh se niso predstavljali. In seveda je potem to potem tudi eno od tistih področji, ki bi ga lahko tukaj preučevali. Hvala lepa. Kolegice in kolege, glede na to, da imamo še pet minut na voljo, uh, preden se nam pridruži gospod Vigant, bi imel jaz tudi sam še eno vprašanje. Predstavljajte si, da bi vas zunaj te dvorane čakala švicarska televizija in bi od vas želela izjavo v 90 sekundah. Povejte to še enkrat, ja, kar še enkrat na glas. Torej, predstavljajte si, da bi vas predstavniki švicarske televizije uh, čakali v tej dvorani ali pa zunaj te dvorane in vas prosili za izjavo v 90 sekundah, kaj bi kot Evropska unija povedali švicarskim državljanom, kajti jaz bom to moral storiti, ko bomo zaključili razpravo o tej točki. Kaj bi vi povedali? Dajte mi nekaj navdiha. Jaz bi v devetih sekundah rekel, storite to. To bi bila kratka različica mojega sporočila. Daljša različica pa bi bila naslednja naj znova poudarimo tesne, tesno produktivno in tudi zaupanje vredno partnerstvo med Evropsko unijo in Švico. Naša stran si želi s tem partnerstvom nadaljevati v korist naših državljanov, v korist vseh naših gospodarskih subjektov. In v ta namen pa moramo oblikovati okvir, neko enakopravno področje, kjer bodo vsi akterji, tako posamezniki, kot tudi večji subjekti, lahko vedeli, da se bo z njimi ravnalo z, kot z enakopravnimi, bodi si v Evropski uniji ali v Švici. To je tisto, kar želimo doseči s tem okvirnim sporazumom. Gre za majhen košček velike sestavljanke, vendar pa, če ta košček manjka, bo potem ta eh, sestavljanka videti res moteče, nedopolnjena in nedokončana. Kolegice in kolege, res žal mi je, ampak s tem smo zaključili to točko. Res mi je žal, ampak niste prosili za besedo prej uh, v razpravi. Uh, sestankom bomo nadaljevali čez dve minuti, jaz pa stopim uh, zdaj pred vrata te dvorane in se pogovorim s švicarsko televizijo.